trenutku možnost, da evropski državljani zbolijo za to boleznjo minimalno, tudi če potujejo v sosednje države. Hvala lepa svetu. Razprava je s tem zaključena. Preden pa preidemo na naslednjo točko na dnevnem redu, naj še dopolnim v zvezi z zapisniki. Francoščini. Tu gre tudi za nadzor izvajanja poslovnika glede predlogov spremem. To je pravilo 192 poslovnika. V tretji točki piše, če se ogovarja zapisniku, potem parlament, če je potrebno, preuči, kako je s tem, pošteva zahtevane spremem. Noben poslanec se ne more oglasiti. Tu imamo dve minuti na poslanca. Gospod Gordiš, sprašal sem vas, katero predlog spremembe ste tu predstavili. To spoštujem in eh, prosim, da me spoštujete. Spoštujem tudi vas. Želel sem zagotoviti, da boste lahko dobro delali kot poslanec. Zato sem to preveril in imel sem prav. Torej, sprašujem vas, ali imate predlog spremembe? ne morete predlagati političnih predlogov spremembe. To ni politična razprava. Če so napake v besedilu, lahko predlagate predloge spremembe. Sicer moram zavrniti predlog, kajti pravilo je jasno. Prosim, če so napake v besedilu, mi povejte, kakšne so. Če ne, če je kaj nedopustno, povejte, bomo glasovali, sicer je zapisnik sprijet. Povejte mi. Oui. Ja. Hvala, gospod predsednik kar bomo glasovali, res je, poslovnik je nekoliko nejasen, kajti drugi odstave govori o potrditvi in lahko bi rekli, da Evropski parlament izrazi strinjanje ali ne strinjanje s šestim odstavkom, torej predlagam naslednje. To je dopolnilo po prvem odstavku šestega člena zapisnika. Kaj bi zapisali? Dopolnilo, prvi odstavek. Glasovanje je potekalo s pomočjo videa z Verhovno rado v, Ukrajino, v Ukrajini in sicer potrdili naj bi pridružitveni sporazum z Ukrajino in sicer bi dodal naslednji stavek. Ta postopek ni bil predmet dogovora med evropskimi poslanci ta postopek, ki ni bil v skladu s pravilnikom, ni bil predmet dogovora med poslance. Mislim, da je to dejstvo, ki ga ne moremo zanikati in mislim, da bomo s tem dopolnili poslovnik tako, da bo povsem jasno, kaj se je zgodilo na tem zasedanju. Hvala. Mi se gori, že, že respekt v. Ja, seveda spoštujem vaše ideje, kolega, kot vedno. Vedno spoštujem vse poslance, ampak žal gre za politični predlog, spremete komentar o dogodkih, torej ni šlo za razpravo, ni bilo razprave o tej temi. Torej ne moremo dodati nek komentar v besedilo. Ne bom, ne bom sprejel tega predloga in besedilo je sprejeto. Dovolj. Ne morem sprejeti tega predloga. Gremo naprej z dnevnim redom. To imamo izjavo podpredsednice komisije. Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, razmere v Iraku in Siriji ter ofenziva islamske države, vključno s preganjanjem manjšin, besedo dobi svet. Hvala lepa, gospod predsednik.